Herr Präsident. Gospod predsednik. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen. Dame in gospodje, prosim, da zasedete svoje mesta. Ich erkläre die am 17. Juli Zasedanje Evropskega parlamenta, ki smo ga prekinili 17. julija, nadaljujemo danes. Povedati pa moramo žalo novico. Ian Paisley je preminul. Star je bil 79 let, 25 let pa je delal v tem parlamentu. Najprej je bil tudi minister na Severnem Irskem. Dame in gospodje, naj povem, da mi je več kolegov povedalo to, da bomo dobili v naslednjih nekaj minutah poročila o dramatičnem dogodku pred libijsko obalo. 250 eh, ljudi naj bi potonilo na čovnu, 36 jim se je uspelo rešiti, ampak vsaj 150 ljudi naj bi izgubilo življenje. Mislim zato, da je naša moralna dožnost, dame in gospodje, da naredimo vse, kar je v naši moči za to, da preprečimo, da bi tudi v prihodnje prihajalo do podobnih eh, humanitarnih katastrof. Tega si enostavno ne moremo dovoliti. V preteklem tednu sem vam že sporočil in danes bi rad ponovil, jutri tik pred glasovanjem bomo dejansko imeli snemanje v krogu 360 stopin. Ne opravičujem se, to ne bo jutri, pač pa v sredo, tik pred glasovanjem. In tu bomo dejansko imeli snemanje v polnem krogu 360.